Da, prezident. So, gospod predsedujoči. Sicum ponovno otvarjam mm, zasedanje. Zapisnik in sprejeta besedila so na voljo, ima tukaj proti, ne, v redu, potem je. Potem je zapisnik sprejet. Sveto sem sprejel stališče za prvo obravnavo, pa tudi stališče komisije. To bo zabeleženo v zapisniku. Obdobje mm, za vložitev predlogov sprememb je tri mesece in naslednja točka na dnevnem redu je razprava o primeri človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. Začeli bomo z nasiljem nad ženskami v Indiji. Najprej bodo besedo dobili avtori resolucije in prva je kolegica Deli. Monsieur le président, mes chers collègues. Gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi, Zadovoljna sem, da smo prišli do te razprave v dveh mesecih. Gre za največjo demokratično državo v svetu in vendar je stanje žensk katastrofalno, kar naprej jih zlorabljajo žensk.